Sehr gut. Guten Tag. Lep pozdrav, dame in gospode. Prosim bi vas, če se lahko posedite. Otvarjam zasedanje, oziroma ponovno otvarjam zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili 14. maja. Zapisnik in eh,